Paziti moramo na to, da ne bomo dopustili, da bi fanatiki utišali vse. Ne morejo nadzorovati te razprave. To smo že doživeli v dvajsetem stoletju, ko smo bili priča komunizmu in drugim izmom. Paziti moramo, da ne bo iz tega nastal neke vrste podnebno gibanje, ki bo podobno tem režimom. Kolega Korao, najlepša hvala. Jaz se ne strinjam eh, z tem naslovom. Gre sicer za nujno situacijo, ki zadeva eh, takojšen odziv, vendar pa ne gre za podnebno ali ekološko katastrofo, ampak gre za človeško katastrofo, ki vpliva na celotne družine, na celotne narode. Eh, zaradi tega propadajo države, zaradi tega imamo vedno več podnebnih beguncev in ne moremo se spopasti z ekstremnimi podnebnimi pojavi. In zaradi tega eh, potrebujemo eh, tudi ustrezen odziv. Evropa mora in lahko prezame vodilno vlogo na tem področju. Lahko ponudimo več kot besede v nasprotju z tem, kar lahko ponudimo. Uh, v primeru Turčije, o čemer smo razpravljali danes dopoldne. Pričakujemo, da bomo sprejeli pravičen zeleni svežen. To pomeni, da potrebujemo navskrižno eh, večsektorsko platformo, ki bo zagotovila oglično neutralnost do leta 2050. Hkrati bomo vzpostavili ne le na milijone delovnih mest, ampak bomo privrčevali tudi milijarde eh, za fosilna goriva, ki jih seveda v Evropi nimamo. Gre za ustvarjanje novih delovnih mest in eh, to je vsekakor nujna zadeva, s katero se moramo spopasti. Hvala lepa, gospod Kokalis, sedaj pa gospod Koral. Hvala lepa, gospa predsedojoča, dragi kolegi. Zdaj ali nikoli. Podnebne spremembe več niso teoretičen pojav, o katerem razpravljajo znanstveniki. Če se ne bomo takoj odzvali, bo učinek na naš planet eh, uničujoč eh, in uničujoče bodo tudi posledice za prihodne generacije. Ne gre več za politične farse in eh, ideologije, ampak gre za resničen problem. Gre za največje tveganje v zgodovini človeštva in za tveganje, ki zadeva celotno človeštvo. Kakšen naj bi bil konkreten predlog Evropske komisije? Najprej je ključnega pomena, da se zelena vlaganja izključijo iz eh, pakta stabilnosti in rasti, torej iz izračuna izgube. Le na ta način bodo lahko države članice ustrezno delovali na tem področju. Drugič, eh, začeti bi morali s postopnim ukinjanjem vlagan v fosilna goriva. In tretjič, veliko bolj ambiciozni moramo biti, Prizadevati bi si morali za 65 odstotno znižanje toplogrednih plinov do leta 2030. Dragi kolegi, prihodne generacije nas bodo sodile po tem, kar bomo danes storili za podnebje. In eh, pri tem eh, bodo prihodne generacije zelo kritične, zaradi tega potrebujemo takojšen odziv. Najlepša hvala. Za minuto in pol, gospod Tot. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani eh, komisar. Povedati želim, da je segrevanje ozračja zares eh, zelo pomembna tema in čimprej moramo najti ustrezen odgovor. Dejstva kažejo, da še ni prepozno, da proces zaustavimo. Zaradi tega moramo poskrbeti za hiter odziv. Evropska unija mora tudi finančno podpreti države članice na tem področju. Do leta 2050 naj bi postali podnebno neutralno gospodarstvo. Proizvodnja energije na Mačarskem bi lahko bila že do leta 2030 eh, do 90 odstotkov podnebno neutralna. To bo stalo 150 milijard evrov. Namreč, da bi dosegli podnebno neutralnost do leta 2050 na mačarskem. To mora biti prednostna naloga Evropske unije, kajti ohraniti moramo tudi konkurenčnost in to uh, je pomembna dimenzija, ki jo moramo uskladiti z našimi podnebnimi ambicijami. Najti moramo način, da skupaj financiramo boj proti podnebnim spremembam, tako da bodo evropska podjetja še naprej konkurenčna. Najlepša hvala. Hvala lepa za minuto, gospod Bulman, izvolite. Gospa predsedojoča, spoštovane kolegice in kolegi. Sporočilo iz New Yorka je bilo povsem jasno. Podnebni vrh, trajnostni vrh, je od nas zahteval konkretna dejanja in gospod Oettinger, všeč bi mi bilo, če bi že bili na pravi poti, ampak pravzaprav predvsej zaostajamo za tem, kar smo obljubili, kar bi naj dosegli in zaradi tega bi nas moralo biti sram. Evropska unija bi morala napredovati tako na področju notranje politike, kakor tudi Na področju trgovinske in pa zunanje politike potrebno je podati jasna sporočila in čakam eh, na signal z vaše strani, ki se mora zgoditi še pred novo komisijo. Opisan je bil že scenarij številka ena, ker bi bila trajnost zavezujoča na vseh področjih, vendar pa še nisem slišal zaveze z strani nove predsednice komisije, da bo ta trajnost tudi kompas nove komisije in to želimo slišati. In vi lahko k temu še precej prispevate o prehodu na novo komisijo. To bi me zelo veselilo. Najlepša hvala. Za minuto, gospa Hris. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ostati moramo pozorni podnebni, eh, vrh, eh, je, eh, pokazal, da se je le šestinšestdeset, držav odločilo, da bo, doseglo zastavljene cilje do leta dva tisoč dvajset. Druge, države imajo drugačne načrte. V Evropski uniji je najpomembnejši zeleni svežen, ki ga moramo uresničiti v eh, tem eh, mandatu. Gre za milijarde evrov eh, za ekološko gospodarstvo. Pomembno vlogo bo igrala tudi Evropska investicijska banka. Seveda pa ne moremo pozabiti tudi na večletni eh, proračunski okvir za obdobje 2021 do 2027. Potrebno se je soočiti tudi z učinki onesnaževanja na naše zdravje. In uh, ta učinek eh, se je zagotovo poslabšal uh, z uh, podnebnimi spremembami. Veliko je tudi smrtnih žrtev eh, zaradi onesnaženosti zraka, tako da bi tudi to morala biti prioriteta za novo komisijo, ne le podnebne spremembe. Najlepša hvala. Hvala lepa za minuto, gospod eh, Holmgren. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Zares smo se znašli v nujni situaciji na. Uh, našem planetu. Eh, predvsem, eh, če si ogledamo segrevanje ozračja in pa biotsko eh, raznolikost. Ta je ključnega pomena, če se želimo prilagoditi podnebnim spremembam. To je globalna kriza, ki pa jo sploh ne obravnavamo kot krizo. In če odračunamo del segrevanja ozračja, bomo hitro ugotovili, kaj pravzaprav eh, to pomeni za omejitev eh, dviga temperature. Izvesti moramo podnebne cilje. Vendar pa to pomeni tudi, da moramo poslanci v Evropskem parlamentu v prihodnih letih storiti vse, kar je v naši moči. To želijo tudi protestniki, mladi protestniki posod po svetu. Teh pet let je morda zadnjih pet let, ki so še pred nami, da spremenimo svet. In to čim prej. To moramo storiti skupnimi močmi. Najlepša hvala za minuto, gospa Beni. Dragi kolegi, morda bi se morali veseliti, da se danes vse politične stranke ukvarjajo z podnebnimi spremembami, ampak tukaj gre zgolj za oportunistično politiko in za zeleno pranje možganov. Podnebna uh, kriza je uh, žal omogočila Evropski uniji, da uh, izvede še dodatne ukrepe, recimo davčne ukrepe. Uh, in uh, poleg tega govori o tako imenovanih podnebnih uh, beguncih. Za navadne državljane pa je situacija nekoliko drugačna. Obsoditi bi bilo potrebno dejanje nacionalnih in pa evropskih politikov, kajti eh, za naše državljane eh, so pomembnejše druge teme, eh, kot recimo zagotovitev temeljnih pogojev za življenje. Hkrati pa je potrebno zagotoviti tudi soverenost vseh narodov. Vse ostalo je uh, zgolj znanstvena fantastika. Za minuto, gospa Višnjevska. Hvala lepa, gospa predsedojoča dame in gospodje. Poslušam to razpravo, ampak nisem slišala niti besedice o uh, špekulativnem značaju scheme trgovanja z emisijami strani levice tudi nisem nič slišala o e, energetski revščini. 54 milijonov ljudi v Evropi e, je e, energetskih sirot. In sedaj želite sprejeti restriktivne politike še za druga področja, področja recimo za kmetijstvo. Energetska politika bi morala vsebovati tudi ta področja, kajti izven Evropske unije se bo še naprej proizvajala hrana z uporabo antibiotikov in pa drugih snovi. Torej potrebujemo ustrezne politike, politike, ki bodo razumne in uravnotežene in ki bodo omogočile ustrezen razvoj držav članic. Potrebno pa je spoštovati tudi, spoštovati tudi eh, možnost držav članic, da same izbirajo eh, svojo eh, politično mešanico, energetsko mešanico. Le na ta način bomo zmanjšali energetsko revščino. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Wallace. Deset minut so na vrhu Evropske unije razpravljali o podnebnih spremembah takšno vrednost eh, pripisujejo eh, tej eh, pomembni zadevi. Konferenca v New Yorku je sicer pritegnila medijsko pozornost, vendar pa ni obrodila nobenih konkretnih sadov. Nobeden izmed ciljev Evropske unije ni v skladu z pariškim sporazumom. Nujna situacija zahteva nujen odziv. Če ste resni in se zares želite spopasti z podnebnimi spremembami in problemi, potem eh, lahko sprejmete nekatere ukrepe že kar takoj. Takoj lahko ukinete subvencije za fosilna goriva, prekiniti bi morali eh, z projekti za utekočinjen plin v Evropi, tudi eh, projekt Čenan morate zaustaviti na Irskem. In začeti bi morali vlagati v obnovljive vere energije. Če tega ne boste storili, eh, potem boste še naprej zanikali, kako resna je pravzaprav situacija. Najlepša hvala za minuto in pol, gospod Linz, izvolite. Spoštovane gospa predsedujoča, gospod eh, komisar, drage kolegice in kolegi, podnebne spremembe so zelo emocionalna tema. To vidimo vsak petek, ko eh, potekajo protesti petki za prihodnost. Vprašanje ni, ali bi morali kaj storiti za podnebje, nekateri zastavljajo to vprašanje, ampak gre za vprašanje, kako in na kakšen način. Meni se zdi še prav posebej pomembno, da eh, prenehamo kriviti nekatere gospodarske sektorje oziroma akterje. Potrebno je izkoristiti eh, potencial, ki nam je na voljo in sprejeti je potrebno tiste ukrepe, eh, ki eh, bodo v skladu tudi z željami naših državljanov. Le na ta način bomo lahko namreč uspešni. Kmetje eh, so jezni, ker smo jih postavili na stramotilni stebr in zaradi tega, ker jih obsojamo za stvari, za katere pravzaprav sploh niso krivi. Kmetijstvo je edini eh, sektor, eh, ki lahko hkrati poskrbi eh, tudi za shranjevanje oglikovega dioksida oziroma za zajemanje oglikovega dioksida. Zaradi tega bi morali kmetijstvo aktivno spodbujati in potrebujemo to vrstno spodbudo za Evropsko unijo. Nova Zelandija jo je že sprejela. Torej, hvalimo naše eh, kmete, ne pa da oviramo njihovo dejavnost. Najlepša hvala. Hvala lepa za minuto, gospa Grifin. Najlepša hvala. Boj z podnebnimi spremembami mora biti eh, temeljna evropska značilnost. Krožno gospodarstvo, kmetijstvo, promet, oceani trgovinske pogodbe, ki bodo upoštevale tudi podnebno dimenzijo, energetska revščina, eh, oživitev eh, osiromašenih regij, raziskave, povezava znanstvenikov, državljanov in podjetnikov in ustrezen zeleni svežen, s katerim bo Evropska unija vodila svet. To eh, so ključne točke za vsako komisijo? In za vsak svet potrebujemo pravičen prehod, ki bo upošteval vsakega evropskega državljana, ki ne bo pozabil na nobenega delavca, na nobenega državljana in na nobeno regijo. Prisluhniti moramo mladim. Ne moremo več čakati. poskrbeti moramo za evropsko strategijo in sicer sedaj. Najlepša hvala. Hvala lepa za minuto, gospod Hojsek. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Dragi komisar, dragi kolegi, res je, to je nujna zadeva, ampak ne obnašamo se tako. Dolgo se je ta problem približeval, pa smo ga uh, zanemarjali, sedaj pa je tukaj. Samo danes eh, smo morali ugovarjati, da bi zaščitili čebele, da bi jih zaščitili pri tem, kar počnejo naše vlade, eh, naši predsedniki vlad. Ta parlament je bil izvoljen z zelo močnim mandatom za zaščito biotske raznolikosti. Sedaj moramo poskrbeti za to, da bodo države članice prevzele svojo odgovornost. Kajti po eni strani pravimo, da bomo postopno ukinili uporabo eh, premoga, po drugi strani namenjamo sredstva eh, za eh, premogovnike druge po svetu. Imamo skupne projekte za izgradnjo plinovodov. Zares potrebujemo temeljne spremembe in naše vlade bodo morale prevzeti odgovornost. Jaz bom za to poskrbel. Upam, da si boste za to prizadevali tudi vi. Vsekakor pa bo to počela javnost. Najlepša hvala za minuto. Dragi kolegi, letošnje leto je najbolj vroče leto in eh, podnebne spremembe eh, so eh, trenutno nujna zadeva, ki že vpliva na najrevnejše prebivalce planeta. Odzvati se moramo s konkretnimi dejanji. In sicer takoj. Evropski parlament eh, mora razglasiti izredne klimatske oziroma podnebne razmere. Do leta 2030 moramo vsaj za 60 odstotkov znižati svoje izpuste oglikovega dioksida. Potrebujemo davek na kerozin. Boriti se moramo za podnebje to je tudi boj za delovna mesta, za dobro počutje in to je boj, ki ga z nami vodijo naši državljani. Odzvati se moramo mladim, ki so na ulicah, ki nas eh, čakajo, ki nas opazujejo. Pokazati jim moramo, da smo končno razumeli sporočilo in da imamo dovolj političnega poguma, da rečemo, da eh, se bomo odzvali hitro, dobro in odločno. Najlepša hvala za minuto, gospod Lančini. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Nedavni protesti zaradi podnebnih sprememb so upozorili na katastrofalne scenarije, niso pa ponudili konkretnih rešitev. Evropska unija je že znižala uh, toplogredne pline v uh, preteklih 30 letih. Francija predlaga, uh, da bi sedaj poskrbeli za oglično neutralnost do leta 2050. Gre za nevaren projekt. Italija je dosegla cilje za obdobje do leta 2020. Druge države članice, ki spoštujejo pakt stabilnosti in rasti pa eh, za 40 odstotkov svoje energetske mešanice, uporabljajo fosilna goriva. Torej, kaj je pomembnejše, spoštovati proračunsko ravnotežje ali pa ščititi okolje? In uh, tisti, uh, ki ne spoštuje kriterijev, v tem primeru ne plača. Imamo tudi trgovinske pogodbe z državami, ki nimajo nobenih eh, podnebnih standardov. S tem, ko uvažamo njihove proizvode, povzročamo nelojalno konkurenco. S tem škodimo našim podjetjem, ki morajo spoštovati stroge okoljske standarde. To je Evropa ki eh, se je znašla v globoki eh, jami, eh, ko se skuša iz nje skupati, pa pada le še globje. Najlepša hvala, gospa Kloc. Šanovni pajstvo, začnimo od faktu. Spoštovane gospe in gospodje, naj začnemo s dejstvom, da nimamo jasne opredelitve podnebnih groženj. Seveda cenim vsakogar, ki ga skrbi za prihodnost našega okolja, vendar najpomembnejša vrednota je človek. Kaj so podnebne grožnje? Gledali smo filme, z eh, celega sveta. Eh, videli smo eh, protestnike, ki se odločajo za nasilje, s tem nastajajo stroške za policijo. Očitno se ne zavedajo, kaj počnejo. Bojim se, da mnoge izkoriščajo za to, da širijo anarhijo. To je nevarno in neodgovorno. Resnica je, da samo bogati in privilegirani, da si lahko privošijo radikalne ukrepe proti podnebnim eh, spremembam. Trpeli bodo pač eh, revni, eh, naprimer zaradi energetske revščine, to ni pravično v Evropi pa je energetska varnost pomembna, eh, cena energije. To morajo biti naše prioritete. Marksistični eksperimenti so prinesli samo trpljenje in revščino. Upam, da ne bomo ponovili eh, napak iz preteklosti. Hvala. Eh, gospa Pjetikajnen, prosim. Naslednja komisija potrebuje znanstveni pristop na področju podnebnih in okoljskih eh, sprememb. Vse politične pobude in uredbe, ki bodo predlagane, eh, moramo ocenjevati glede na izziv v naslednjih 30 letih. Eh, mi ne dosegamo naših ciljev. In kakšen bo izziv. Eh, torej, velik bo in eh, mi moramo podvojiti eh, naš trud. Mi potrebujemo tudi dober ekonomski svežen, potrebujemo vzdržne finance, potrebujemo ocene učinkov, potrebujemo tudi oceno neukrepanja. Demo, demokracijam ne moremo dopustiti, da zanikajo spremembe in da um, eh, gredo v katastrofo, ne da bi se tega zavedali. Mi imamo samo nekaj let, da lahko z ukrepi preprečimo eh, prevelike spremembe. Hvala lepa za eno minuto, gospod Lopez. Hvala lepa, gospa predsednica. Ena stvar je jasna. Podnebne spremembe so velika grožnja in vse to lahko postane eh, akutno in eh, te izredne razmere se obetajo. Si lahko pride do velike škode. Eh, ki je nepovratna. Eh, mladi protestirajo vsak konec tedna proti podnebnim spremembam, tudi pred Združenimi narodi. Želijo zbuditi eh, mednarodno skupnost. Mi moramo biti ambiciozni in pametni. Eh, mi moramo biti neutralni pri porazdelitvi bremen za emisije CO2. Mi moramo izboljšati infrastrukture, izboljšati moramo Eh, javni, primestni, mestni promet. Eh, seveda pa potrebujemo tudi ustrezna finančna sredstva in tudi socialne multiplikatorje, ki širijo eh, te spremembe pri nas v Evropi. Tako smo dosti krat ukrepali in to je najboljši pristop k širitvi ideje. Tu ne gre za konkurenco med nami, temveč za sodelovanje med nami. Uh, Caroline uh, Fonten, uh, torej odnos med človeštvom in planetom je v krizi. Ljudje so frustrirani. Šest milijonov ljudi po celem svetu je demonstriralo, prosilo, da jih um, vlade poslušajo, da zaščitimo eh, naravo, poslušati jih moramo. Narava ne potrebuje ljudi, vendar mi potrebujemo naravo. Eh, mi moramo sedaj začeti ukrepati in naše sedanje odločitve bodo eh, opredelile našo prihodnost na tem planetu v naslednjih desetih tisočih letih. Eh, zeleni del, eh, Green Deal mora postati resničnost. V naslednjih mesecih moramo spremati odločitve, ki odražajo eh, izredne razmere in tudi podnebni kaos, ki se obeta bodočim generacijam. Ne smemo jih razočarati. Hvala lepa za eno minuto, gospa Pavlus. Hvala lepa. Gospe in gospa, gospodje, dragi poslušalci, v letu 2009 je Štokholmski center za odpornost objavil eh, dokument, v katerem je objavil devet mejnih eh, vrednosti za planet, mejnih vrednosti, ki jih ne želimo eh, in ne smemo prekoračiti, če naj bi naš planet ostal eh, primeren za življenje. Eh, in eh, biosferna raznolikost je ogrožena, preveč je tudi tekočega dušika in fosforja v naši atmosferi, v okolju. In zaradi tega izginjajo vrste in mi ogrožamo podlago za naše življenje, biosfero, ki nam daje eh, pitno vodo, čist zrak, eh, zdrava tla in zaradi tega pozivamo novo komisijo naj pripravi dober načrt eh, za kmetijstvo, za uporabo zemlje. To mora biti del tega zelenega dogovora, kajti brez tega ne bomo razrešili krize. Hvala lepa za eno minuto, gospod Ros. Hvala lepa. Gospa predsednica. Moje kolegice in kolegi tukaj govorijo o podnebnih spremembah, kot da bi napočil konec sveta, čeprav za to nimamo nobenih znanstvenih eh, podlag. Seveda je. Eh, tudi oglik, eh, življenjsko potrebna molekula CO2, eh, potrebujejo vsa živa bitja na Zemlji. Obstajajo različni klimatski modeli, ki jih uporabljamo za prognoze, ni pa statističnih dokazov, da je dejansko več suš in poplav v povprečju 130 eh, let ostaja vse eh, konstantno. No, 180 mm padavin na leto. Dobro, let na južnem tečaju se tali hitreje, vendar pred 170 leti smo imeli malo ledeno eh, dobo. Morda sedaj gremo skozi toplejše obdobje ni dokazano, da so podnebne eh, spremembe nepovratne in um, morda eh, je bilo vedno tako. Hvala lepa, sedaj pa gospa Šujca. Najlepša hvala. Eh, globalne podnebne spremembe so očitne in negativno vplivajo na okolje. Mi ne moremo zatiskati oči pred dejstvi, da izginjajo ledeniki, da gori v porečju eh, Amazonke. E, imeli smo najviše temperature e, julija. Leto 2019 bo eh, verjetno med pet najtoplejših let. Eh, torej, mi si ne smemo zatiskati oči, mi moramo ukrepati. Strinjam se vsemi, ki pravijo, da ni konec sveta, je pa to čas izrednih razmer. In dobro je, da imamo to temo na dnevnem redu, da razpravljamo o tem na začetku našega mandata in dela nove komisije, eh, v kateri bom tudi jaz eh, član in vesela sem, da je gospa von der Leyen med prioritete dala tudi zeleni načrt in eh, o tem bomo govorili v prvih stotih dneh. To mi uliva zaupanje. Evropski svet je prejšnji teden tudi govoril o eh, mirnem prehodu, eh, torej o tej zeleni tranziciji. Eh, in o uresničevanju pariškega sporazuma. Nekateri pravijo, da sestanek septembra v New Yorku ni prinesel želenih rezultatov, vendar to je prvim v vrsti pomembnih sestankov po Parizu. Torej, mi moramo našo zemljo dati našim naslednikom v boljšem stanju, kot smo to prejeli. In to je naša zakonska obveznost in upam, da se bomo tako tudi vedli. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je Katlin van Premt za eno minuto. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, jaz sem optimistka in zaradi tega želim eh, tu predstaviti optimistično sporočilo v zvezi s tako kompleksnim fenomenom, kot so to podnebne spremembe. Vedno znova gre za svet, ki predstavlja obstrukcijo. Kljub samo sem prepričana, da bomo dobili zel, dober zeleni načrt, Green Deal in upam, da bo večina v parlamentu zastavila eh, ambiciozne cilje za leto 2030 oziroma 2050. Torej, cilji morajo biti visoki, hkrati pa moramo zaščititi naše gospodarstvo, eh, zato da preživi v težki mednarodni konkurenci. Mi moramo torej zagotoviti varstvo, plačevanje strani povzročiteljev in eh, varovanje naše industrije. Hvala lepa. Naslednja kolegica Čeh za eno minuto. Hvala lepa, gospa. Eh, pre... Eh, cednica. Poslušajmo znanost. Eh, samo nekaj let imamo na voljo, da sprejmemo ukrepe proti okoljskim in podnebnim spremembam. To ni radikalna izjava, resnična je. Boj proti podnebni krizi se mora eh, Eh, dogajati skupaj z bojem proti revščini. Eh, najbolj prizadeti so tisti, eh, ki imajo najmanj. Mi smo sedaj v začaranem krogu in moramo ukrepati. Če podnebne spremembe ogrožajo življenja in preživetje tistih, ki jim je itak težko, potem moramo ukrepati. Moramo biti Eh, oglično neutralni, zagotavljati krožno gospodarstvo. Eh, sedaj se eh, izklicujejo izredne razmere na področju podnebja po mnogih letih nedejavnosti. Vendar podnebni ukrepi morajo, zahtevajo tudi močno regionalno politiko in solidarnost v Evropi. Hvala lepa, naslednji je kolega Karem za eno minuto. Gospa predsednica, kolegice in kolegi, že dolgo razpravljamo o podnebnih in okoljskih izrednih razmerah. Ko glasujemo o SKP-ju, o trgovinskih eh, sporazumih, tam ni nobenih izrednih eh, razmer. Eh, ta razkorak med dogodki in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 torej zelo sem zaskrbljen, tudi ko vidim, da je treba preseljevati eh, prebivalstvo v nekaterih mestih zaradi podnebnih sprememb. Treba je ukrepati. Ni dovolj, da eh, razglasimo izredne razmere. Mi potrebujemo neko zlato pravilo, ki je nedotakljivo. Če imamo zlato pravilo za proračun, ga potrebujemo tudi za podnebje. Mi potrebujemo nek imperativ za ukrepanje, vendar ta uh, zahteva tudi ukrepanje na socialnem uh, področju in drugih. Hvala lepa. Naslednji za eno minuto je kolega eh, Van Overtveld. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa komisarka. Gospod komisar, torej podnebni izziv je zelo velik. Ena stvar pa je jasna. Mi želimo krožno gospodarstvo, trajnost, želimo gospodarstvo z malo eh, oglika in hkrati pa seveda želimo razvoj in rast in zaščito delovnih eh, mest, zaščito eh, sistemov socialne oskrbe. No, hočemo spremeniti sistem in nočemo spreminjati podnebja. Tako eh, se glasi nek slogan, s tem se strinjam. Gospodarstvo mora ostati uspešno, vendar ne smemo ga prepustiti samo trgu. Vse to seveda ne bomo uresničili sami, potrebujemo zaveznike. Sprašujem komisijo, kako eh, ste se pripravili na to, da vzpostavite neko mednarodno inicijativo. Kolegica Spiraki. Hvala lepa. Evropska unija. Eh, prednjači pri boju zoper podnebne spremembe. Imamo ambiciozne cilje. Minus 50 odstotkov eh, pri emisijah CO2 do 2030. Vendar mi potrebujemo tudi oceno učinkov, če želimo, da naše obljube postanejo resnica. Mi Eh, moramo izvajati projekte krožnega gospodarstva, vendar eh, tudi preostanek sveta se nam mora pridružiti, ne samo ZDA, eh, regije, civilna družba. Mi potrebujemo Eh, tudi dobro financiranje. Investicijska banka lahko postane podnebna banka. Eh, mi pa moramo imeti tudi možnost, da eh, zemeljski plin uporabljamo v prehodnem obdobju, ker moramo še naprej financirati infrastrukturo za plin in podpiramo države, ki imajo ambiciozne cilje za energetski prehod in tranzicijo. Grčija želi do 2028. leta eh, svoj eh, oglični eh, odtis spraviti na nič. Hvala lepa. Eno, imam zabeleženo, da imate eno minuto. Vsi naslednji govorniki imajo samo na eno minuto. Tega sedaj ne bom več napovedovala. Sedaj naslednji je kolega Belka. Hvala. Prehod iz fosilne porabe pri energetikih tirja veliko verov in časih imamo pri prehodih tudi velike socialne stroške. Ta razprava se bolj razpromtela v nekaterih državah kot drugih. Recimo Poljska je tak ekstremen primer visokih stroškov. Ampak vseeno to potrebujemo v interesu same države. To je pomembno za okolje, zrak, vodo, se propada pod težo premoga. Poljska želi imeti več denarja in več časa. Je to legitimna zahteva? Ja. Ampak samo, če bodo polski organi odločni prejiti iz energetske mešanice, ker gremo iz fosilo na bolj energetske vire. Več časa, ja, ampak samo, če bo vlada predstavila kredibilni načrt, ki ga bomo natančno spremljali, da bomo šli na obnovljive vire energije iz premoga. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je kolega Flego. Hvala, predsednice. Hvala, predsednica. Podnebje in ekologija. To niso le teme prihodnosti, ampak tudi sedanjosti. Vse, kar se dogaja s temi temperaturami, nalivi, sušami, to ni na ključe zato nujno moramo delovati. Nujno moramo sprejeti skupni, zdržljivi zeleni načrt. Potrebujemo novo Evropo, ki bo znala spraviti zaščito okolja in narave. Po drugi strani pa moramo to uskladiti tudi z gospodarskim razvojem, s gospodarsko rastjo. Kolegi, čas se izteka. Zato moramo z evropskim proračunom izvesti pravični prehod ampak to lahko storimo le, če bo proračun v naslednjem obdobju ekološko naravnan, med leti 2021-2027, kaj ti državljani, podjetniki, kmetje ne smejo plačati te cene preobrazbe, ampak moramo vse to počrpati iz evropskega proračuna. Hvala lepa, naslednji kolega Kaf. Hvala. Hvala lepa. Ta zeleni dogovor bo uspešen le, če bo to prineslo spremembe za ljudi. Prometu, okolju je veliko izzivov. Franz Timmermans in Kadri Simpson imata pred seboj velike bitke. Mislna agenda za Evropsko unijo je dobro izhodišče za njuno delo. Zakaj? Zato, ker je kakovo zraka, nastanitev in mestna revščina tu v srčju tega pravičnega prehajanja na dobro financiranje tega znanja. Gospod Timrmans, rad bi, da spodbujete aktivno potovanje. In to pomeni tudi kolesarjenje in pešačenje. Da bo manj prometa, da bodo ljudje aktivni. Rad bi, da tudi mestno črtovanje pridružite takšni politikam, da bodo ljudje potovali manj in lažje. Kolega Simpson, ponovna namestitev mora biti pospešena začnite z javnimi stavbami, da bodo nastanitve dobro opremljene, da bo to postalo realno, da bomo imeli zelo potovanje tam, kjer to potrebujemo. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa je na vrsti kolegica Evren. Hvala, predsednica. Mesta so odgovorna za 70 odstotkov vseh toplogrednih emisij na globalni ravni. Potrebujemo torej strateški črt, kaj ti mesta igrajo bistveno vlogo tu boju proti podnebnim spremembam. Gospod komisar, ne moramo govoriti o nujni podnebni politiki, če ne omenjamo mest. Kaj ti ugotovitve so enostavne. Prepogosto so mesta, glavne prestolnice tu pozabljene v razpravah. In tudi tokrat to vidimo. Vem, da je to veliko izzivov. Vsak dan vidimo, kakšni so. Prestolnice se dušijo, ljudje tudi. Imamo toliko prometnih zamaškov, premalo je zelenih površin, premalo je odgovornih politik za reševanje podnebnih sprememb. In oni so tudi prvi, ki trpijo, kajti zdravje državljanov mestih se slabša to je del težav, ampak to so tudi rešitve, kajti veliko je novih pobud, ki jih vidimo. Torej, gospod komisar, mesta morajo biti v srcu zelenega pakta, če želimo, da je ta sploh uspešen. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Laluk. Dragi kolegi, hvala za organizacijo te razprave. Res je, nujno je treba delovati potrebujemo nov zeleni odgovor. Tu ne gre le za zeleno financiranje, pa moramo razmisliti o tem, kaj se je zgodilo v 2008, zakaj smo šli z glavo skozi zid. Danes je to še toliko bolj pomembno pri podnebju. Nov zeleni dogovor je projekt za celotno družbo. Tu potrebujemo veliko naložb, treba je vlagati v stavbe, v low-tech, ne v high-tech. Potrebujemo tudi prave infrastrukture, obnovljive vire energije, zato da bomo lahko izšli iz zakonodaje in da bomo ustvarili tisoče delovnih mhm. mest, da bom, se bomo rešili rešni, bomo imeli končno pravo industrijsko politiko na tem področju. Ja, težko bo, kaj te. Vsi vidimo, da je manj delovnih mest, vsi se kopamo v teh glavnih politikah, ampak moramo biti ambiciozni. Kaj ti, toliko je prekarnih delovnih mest zaradi energetike in za tiste ljudi, ki sedaj že izgubijo delovna mesta zaradi podnebne politike. No, biti moramo aktivni, biti moramo ambiciozni v tem parlamentu. Hvala, hvala vam. Sedaj pa kolegica Bilbao Barandika. Hvala. Spremembe zaradi človeških dejanj v okolju povzročajo vedno bolj izredne pojave, ki so vedno bolj pogosti napovedi, kažejo, koliko je poplav v teh obaljnih področjih in Seveda moramo tu delovati na globalni ravni. Biti moramo bolj odločni tudi na notranji ravni. Na lokalni in regionalni ravni potrebujemo tudi različne druge ukrepe glede mobilnosti odpadkov in tam na lokalni ravni je lažje ozaveščati. Treba je vključiti tudi načelo trajnosti v vsakodnevno življenje. Boj proti podnebnim spremembam mora postati horizontalno področje vseh proračunih, vseh institucij, tako da bomo imeli stotstotno obnovljivo energijo pri podnebju, pri energetiki mora biti to bistveno tudi pri izvajanju naših proračunov. Proračun za prihodnje leto v naši regiji Baski kaže, da moramo iti po tej poti. Mes. Hvala lepa, kolegica Mec. Hvala, predsednica. Boj proti podnebnim spremembam je boj vseh nas. In to vsi veste imamo rastline, poleg tega pa imamo lahko tudi vse, kar sedimo in kar lahko vpliva na CO2 emisije. In če bi znižali te emisije za uh, manj kot en odstotek, bi s tem znatno vplivali. Ampak seveda mora biti tudi prst dobro vzdrževanje, kajti v prsti je toliko bakterij, mikroorganizmov, drugih živih organizmov, ki lahko pod zemljo živijo samo, če ta ekološki sistem ni uničen s kemičnimi proizvodi in če prst ni preveč obdelana. V kmetijstvu je to zelo pomembno, tako da moramo vzpostaviti naravno ravnovesje in tak način se moram boriti proti podnebnim spremembam tako kot pri zraku in vodi, je tudi prst bistvena za biotsko raznovrstnost in za boj proti podnebnim segrevanjem. To je treba zaščiti. Potrebujemo tudi okvirno direktivo o ščitanju prsi. prsti. Hvala. Sedaj pa kolega Piper. Evropa je Pariza klimaabkom letztlich durch. Äh, Evropa je uveljavila pariški eh, sporazum in mi moramo biti pri plastiki eh, na prvem mestu, da plastiko prepovemo. Eh, vendar mi moramo storiti veliko več. Evropa mora izkoristiti svojo gospodarsko moč, mi moramo ustaviti eh, preveliko izkoriščanje surovin eh, v Latinski Ameriki, na Kitajskem. Sodelujmo s temi državami, zato da na njih tudi ekološko vplivamo. Eh, zeleni eh, dogovor ne koristi vsem ljudem, ne koristi tistim, ki delajo na področju avtomobilizma, ki delajo v rudarski industriji. Dejstvo je, da pa moramo tem pomagati, tem ljudem, ki bodo lahko zgubili delovna mesta. Mi moramo poskrbeti za to, da bodo imeli vsi veselje s tem e, dogovorom, kajti v tem primeru bo tudi uspešen. Hvala lepa. Sedaj dobi besedo kolega Šahim. Hvala, predsednica. Ne moremo imeti razprave o nujni podnebni politiki, ne da bi omenili tistih ukrepov, ki jih moramo sprejeti. V tem je razlika med tem, da je Evropska unija vodilna ali pa se pretvarja, da je vodilna. Vem, da nekateri v tej hiši mislijo, da že počnemo veliko, ampak ali smo res najčistejša celina? Ja, res je, emisije v Evropski uniji so se znižale in pa oglični odtis se veča. Za koga pa proizvajajo na kitajskem? Mi smo največji ciljni trg za kitajsko in zato moramo biti odgovorni tu pri vodenju te politike. In vlagati moramo podnebno diplomacijo, znebiti se moramo subvencij, potrebujemo prave podnebne zakone in nove rešitve. Ko slišim uh, gospod van der Leyen, ki pravi, potrebujemo 500-odstotno znižanje, me to ne prepriča. In če bodo drugi temu sledili, bomo to znižali 55 odstotkov. Tu ne gre le za pretvarjanje, tu gre za popolno ignoriranje te nujnosti. Treba je pokazati voditeljske sposobnosti in biti moramo izjemno ambiciozni pri vodenju. Hvala. Hvala. Hvala lepa. Sedaj dobi besedo kolegica Karlsbro. Predsednica, podnebje vas potrebuje kajte vidimo, da se grožnje ne ustavljajo na mejah. Odziv Evropske unije je potreben. Tudi rešitve se ne morejo staviti na mejah. Potrebujemo nujne ukrepe. Z bolj zelenimi in liberalnimi rešitvami lahko spremenimo razvoj dogodkov, preden bo prepozno. Za posameznike mora biti lažje sprijeti prave odločitve iz okoljskega vidika gledano ampak mislim, da je lahko dražje, če smo tu nemarni in če imamo več emisij. Odlično bi bilo, če bi lahko imeli skupno obdavčanje CO2 emisij za trajnostni razvoj. Evropska unija bi morala biti največja in najboljša okoljska organizacija na svetu. To mora biti naš slogan v trgovinski politiki in politiki tudi pri razvoju moramo biti tu v spredju, pokazati moramo, da gremo lahko iz fosilnega gospodarstva na obnovljivo. Če mi ne bomo zmogli, kdo pa bo? Besedo dobi kolega Ensley. Moramo se potruditi, da se izognemo okoljskemu propadu. Znanost se je jasno izrekla, tam ni političnih vzvodov. Politiki pa zanemarjajo znanstvenike in ne ščitijo državljanov. Zato imamo 7,6 milijonov po svetu in veliko jih je šolskih otrok, ki so šli prejšnji mesec na ceste in so prosili za nujne ukrepe. In ko vas ti otroci vprašajo, kaj ste vi storili? In eh, ko ste imeli priložnost delovati, kaj boste rekli? Jaz bom rekel, ja, jaz sem bil med tistimi, ki sem poskrbel, da je lokalni svet v Londonu med prvimi razglasil nujno okoljsko politiko in poskrbel sem za to, da smo sprejeli načrt, da bi imeli oglično neutralnost do 2030 in tudi v Lumovskem parlamentu, vladi v Združenem kraljestvu bomo poskrbeli s to, da bodo izpolnili te obljube. Lahko bom tudi rekel, jaz sem prepričal Evropsko unijo, da je okinila subvencije za fosilna goriva in da je pomagala s pravimi sredstvi poskrbeti za oglično neutralnost do 2030 v Evropski uniji da je izrabila svoj vpliv za to, da so tudi drugi storili isto. Če želite imeti prihodnost, moramo delovati sedaj. Hvala. Hvala, predsednica. Ja, nedvomno drži to, da je podnebna situacija resna. Takšna razprava ni dovolj. Delovati moramo, biti moramo odgovorni. Poštevati moramo tudi to, kako zapleteni so ti izzivi. Trajnostni razvoj obsega tudi konkurenčno in socialno dimenzijo. Če bi se osredotočali le na ekološke dejavnike, potem bi se kmalo znašli za hudimi gospodarskimi in socialnimi posledicami in to ne bo spremljivo, ker gre za podnebno nujno politiko. Potrebujemo pošteno in nujno prehajanje, s to bi reševali podnebne ukrepe. Takšne ukrepe, da se ne bodo cene energije povečale za potrošnike in da ne bomo spodkopali dobavo, varnost in konkurenčnost v državah. Na poti k podnebni neutralnosti pa moramo preučiti najboljše prakse v državah članicah. Recimo Mačarska je tak dober zgled, ker vidimo, kako je bilo s cenami toplogrednih emisij. Vse to se je znižalo in veča se tudi gospodarska rast. Hvala. Hvala lepa, kolegica Burkhardt. Welches andere Wort? Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kaj naj še drugega rečemo, eh, kot eh, da eh, opišemo to situacijo kot izredne razmere? Ljudje morajo zapuščati svoje domove. Razglasiti izredne razmere je eno, kaj pa bomo storili je drugo. Po mojem mnenju je potrebna reforma kmetijske politike, ki bo omogočila hkrati zaščito okolja in pa podporo našim kmetom. Potrebujemo pa tudi zavezojoče cilje v trgovinskih pogodbah z drugimi državami. Potrebujemo eh, evropsko in pa mednarodno politiko za zaščito raznolikosti eh, na našem planetu, za zaščito biotske raznolikosti potrebujemo pravičen eh, socialno-ekonomski prehod. Podnebje ne bo čakalo na nas. Najlepša hvala. Besedo ima kolega Pat. The... Kolegi, če se veča globalna temperatura površine Zemlje, kot je napovedano, bo to prineslo hude posledice. In učinki globalnega segrevanja in podnebnih sprememb so najbolj vidni na Arktiki. Arktika se segreva in skoraj da dvakrat hitreje kot pa druge po planetu. Topljenje ledu na Arktiki prispeva podnebnim spremembam. Pri Arktiki je odgovornost podnebnih ukrepov, odgovornost, ki je globalna, ne more biti le v rokah lokalnih akterjev. Imamo Azijo, Severno Ameriko, Evropo, ki prispeva k temu s svojimi misijami in ko se topi let, To vpliva na celotno regijo. Veliko je podjetij, ki iščejo nove plovne poti, nove ribolovne in druge naravne vire v Arktiki. Razvoj glede varne energetike vpliva na varnostne situacije v Evropi in onkraj Evrope. Če želimo stati pri pariškem dogovoru, če želimo delovati, moramo takoj znižati emisije. Prav tako se moramo pripraviti na podnebne spremembe na Arktiki, tako da ne bo prišlo do sporov. Najlepša hvala. Besedo ima kolegica Deparnay Grunberg. Mikrofon, prosim. Ja. Um Žal ljudje nimamo občutka za to, da občutimo, eh, situacijo planeta. Nimamo občutka za to, da, eh, vidimo, kaj se dogaja. Naše dejanja pa segajo daleč v prihodnost. Ali smo narejeni tako, da ukrepamo samo, ko občutimo um, izredno stanje? Um, vse to, s čemer se soočamo, je tudi kulturna sprememba. Mi se moramo naučiti, da vsak dan sprejemamo življenjsko potrebne odločitve. Kakšno kulturo mobilnosti potrebujemo, kakšno kulturo prehranjevanja, kako definiramo blaginjo. In eh, Dejstvo je, da se moramo vprašati, katere ukrepe potrebujemo na področju trga, eh, življenja. Treba se je povezati eh, z znanostjo, umetnostjo in filozofijo. Mi moramo formulirati vizije, eh, možnosti, ki se odpirajo. Torej, tu so potrebne spremembe naše kulture, zato da lahko zaščitimo podnebje in okolje. Hvala lepa. Naslednja je kolegica Bentele. Hvala lepa, gospa predsednica. Kdo razglasi izredne razmere, se mora zavedati, eh, da s tem eh, moč preide na eksekutivo, ki lahko omeji tudi temeljne pravice. In v mirnodobnih eh, časih moramo biti previdni. Mi poslanci pa ne smemo ukrepati malomarno. Pred nami je veliko nalog. Mi se moramo vprašati v mestih, ali lahko poskrbijo za eh, boljši zrak, eh, tla, ali lahko poskrbijo za boljšo energetsko učinkovitost eh, v velikih mestih, v Džakarti in podobno je če dalje več ekoloških problemov zaradi prometa, zaradi industrije. V mestih pa je tudi več znanja. Eh, jaz zahtevam eh, od komisije naslednje. Treba je priznati potencijale mest in jih eh, horizontalno tudi upoštevati, ukrepati horizontalno, zato da bomo dejansko po celem svetu bolje ščitili okolje v mestih. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Pereira. President. Predsednica, včasih moramo obrazložiti, zakaj moramo nekaj storiti, ampak ne danes. Danes naša podjetja, mesta ali.